ta postopek soodločanja in najdimo učinkovitejši način sprejemanja zakonodaje v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Tavareš. Ni predlogov za spremembe, tako da je stališče sveta sprejeto v skladu z 74. členom našega poslovnika. Bo to podpisal predsednik v prisotnosti sveta danes popovdne. Nadaljujemo s poročilom Morera.